v pričetku prihodnega zasedanja. Če ni nobenih prepomp, potem bom resolucijo, ki smo jo ravno kar izglasovali, posredoval pristojnim organom. Zasedanje Evropskega parlamenta s tem prekinjam in seja je zaključena.